Das protokoll der gestrigen Sitzung ist Zapisnik včerajšnje seje je že na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je zapisnik s tem sprejet.